predlog strani zelenih za imenovanja v parlamentarne odbore. To bomo vključili v zapisnike današnjega dneva. Če nihče ne ogovarja temu, potem bomo ta imenovanja lahko potrebovali.